eksperimentu. Vendar poskrbeti moramo, da se bo denar porabil tako, kot je treba in to v celoti. Hvala lepa za razpravo in veselimo se že nadaljnih ukrepov v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa, gospa Lambert. Sedaj pa kolegice in kolegi, vam sporočam, da je razprava o poročilu Lambert o vplivu krivice na dostop ranljivih skupin do oskrbe končana glasovali bomo danes opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje Evropski komisiji v zvezi z Evropsko številko za klic v sili 112. Gre predvsem za to, da se resolucija parlamenta z dne 5. julija 2011 še vedno ne izvaja. Dva avtorja vprašanja bosta uvedla to vprašanje. Najprej vabim gospod Hall, da spregovori za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Sama sem že klicala na številko 112, tudi moj asistent je že klical številko 112. Ne vem, koliko drugih vas je to storilo, ko sem klicala na to številko, sem bila zelo vesela, da sem vedela, da številka obstaja. Vendar polovica Britancev, ki potuje v tujino, ne pozna te številke. Zato moramo storiti več za to, da bomo poskrbeli, da bo številka 112 bolj poznana med državljani. Zanima me, kaj bo komisija naredila, da bo država članice spodbudila za to, da bodo poskrbeli za višjo stopnjo osveščenosti med državljani. Ampak glavne pomisleke imamo v zvezi z dostopom invalidov do te številke. Milijoni ljudi nimajo dostopa do številke 1 na 2, zato ker so gluhi, imajo težave s sluhom ali pa imajo težave z govorom. Trenutno nimajo dostopa do učinkovite storitve za reševanje. Kaj ti številka 1 na 2 je glasovna storitev v večini držav. V zadnji izjavi 25.2011 je parlament poskrbel, da mora mm, komisija zagotoviti dostop do številke 112 za vse skupine prebivalcev. Gluhi in eh, tisti, ki slabo slišijo, ne bodo mogli izkoristiti storitve 112, dokler ne bo v uporabi nova tehnologija. Takšna nova tehnologija bi lahko zagotovila tudi več podatkov eh, osebju v centrih za klic v sili, če bi dejansko do sile prišlo. V resoluciji z dne oziroma iz leta 2011 je parlament zahteval, da se finančna sredstva namenijo preizkušanju in izvajanju inovativnih storitev v skladu z storitvijo VOIP, zato da bi vnaprej predvideli uvedbo novega sistema 112 v Evropski uniji. Tak program preizkusov bi zagotovil tudi informacije o tem, kakšna pravila bi lahko veljala za VOIP in za operatarje ter upravljalce v mreži. V zvezi s tem zelo bi bila vesela, če bi nam komisija lahko povedala več o konkretnih korakih, ki so jih sprejeli za to, da podprejo uvedbo nove generacije storitve 112 v Evropi. Zanima me tudi časovnica za ta nov program. Hvala. Hvala lepa, gospa Hol. Sedaj pa. Gospod Takola soavtor. Ja, Rova puhemies, on aivan totta, että... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vprašanje o univerzalni klicni številki v sili 112 je zelo aktualno. Julija 2011 smo sprejeli resolucijo v zvezi s tem. Pričakovali smo, da bodo zadeve stekle po načrtih, ampak do izvedbe še ni prišlo, prihaja do zamud. Vprašanje je, zakaj? To vprašanje imamo za komisijo. Govorimo o zelo pomembnem vprašanju glede varnosti naših državljanov. V primeru katastrof mora biti na voljo sistem državljanom, ki jim zagotavlja hitro pomoč. Ko v sili potrebujemo pomoč, moramo imeti na voljo sistem. Sistem, ki deluje, ki je odziven in učinkovit. Ko govorimo o teh sistemih, moramo vedeti, da so ljudje običajno v veliki stiski. Včasih je v nevarnosti celo človeško življenje. V Evropi imamo svobodo gibanja, zato je zelo pomembno, da. Storitev 112 razvijamo še naprej. Na voljo mora biti povsod po Evropi. Državljani morajo imeti storitev na voljo v več jezikih. Sem finec in vem, da je v Franciji, na primer, storitev 112 na voljo samo v francoščini. Zelo dobro bi bilo, če bi klicni centri govorili vsaj tri največje jezike, torej francosko, angliško in nemško poskrbeti moramo, da bo na voljo več jezikov. To, ta jezikovni vidik je prav gotovo pomemben. Storitve morajo biti na voljo tudi v vseh uradnih jezikih države, naprimer na finskem, v švečščini in v finščini. Če bo jezikovno storitev dostopno, potem bomo zagotovili boljšo storitev za državljane. Uh, državljane moramo obveščati o tej številki, zato da bodo vedeli, da številka 112 obstaja. Trenutno še vedno zelo malo ljudi pozna to številko, zato upam, da bo komisija hmalo začela ukrepati na tem področju. Komisar Han. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoča. Komisija poskuša dvigniti ozaveščenost o številke 112 med državljani. Prav tako smo sprejeli več pobud za to, da rešimo vprašanja, ki jih je postavil parlament. Komisija mora podpirati države članice pri tem, da razširjajo informacije o številki 112. Z komisarjem Kalasom smo poskrbeli, da bodo prometne družbe dvigovale zavest o številki 112 celo leto. Sedaj smo to pobudo razširili na potovalne agencije. V Grčiji smo pripravili celo video kampanjo. Ta pristop bomo podpirali tudi v drugih državah članicah, ker državljani ne poznajo eh, te storitve. Lociranje je zelo pomembno pri tej storitvi. Regulativni organi v državah članicah so odgovorni za to, da določijo merila za natančnost lociranja. Upoštevati pa je treba delo strokovnjakov na tem področju. Komisija z državami članicami pripravlja skupno razumevanje teh meril. Kar zadeva nadaljne ukrepe. Lani smo pripravili poročilo o izvajanju storitve 112. Storitve komisarke Nele Krs in eh, drugi pa so pripravili ključne indikatorje uspešnosti, zato da lahko merimo, kako uspešna je ta storitev. Na osnovi lanskega poročila bomo letos več pozornosti namenili tem kazalnikom. Imeli bomo več primerljivosti in tudi preglednosti glede dostopa do številke v sili. Evropski parlament je zahteval neodvisno oceno kakovosti storitve in uvedbo obrnjenega sistema 1.1.2 in to bomo tudi storili, kar zadeva platformo. Uvedli smo platformo strokovnjakov. Nov projekt zagotavlja zelo pomembne informacije za invalide. Pilotni projekti potekajo v petih državah članicah. Izkazalo se je, da je tehnologija zrela. Besedilo in video, vključno z zagotavljanjem univerzalnega dostopa do storitve. In nadaljne standarde še pripravljamo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Šlap, v imenu ELS. Ja, hvala, predsedentina komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Hvala, pobudnikom tega ustnega vprašanja. Gospod, gospa Rapti in gospa Tun sta v odboru za notranji trg to omenjali v poročilo na lasno pobudo. Gospod komisar, danes smo govorili o enotnem digitalnem trgu in o težavah, ki nam jih predstavlja dokončno oblikovanje tega trga. Številka za klic v sili 112 naj bi bila na voljo državljanov povsod, tudi ko se odpravijo na dopust. Vsi si želimo, da bi pomoč potrebovali čim manjkrat, ampak če jo potrebujejo, meje ne smejo biti omejitev. Številka za klicu sile 112 še vedno ni na voljo v vseh državah članicah na tak način, da bi to koristilo državljanom. Zato smo pod velikim pritiskom in pozivam vas, gospod komisar, da še naprej sami pritiskamo na države članice, da odpravijo te ovire, ki še vedno obstajajo v notranjem trgu. Gospod Takola je že omenil probleme, ki se pojavljajo. Mislim, da moramo storitev prilagoditi različnim jezikom državljanov, ki to številko kličejo. Načeloma je ta sistem sedaj na voljo samo tistim državljanom, ki obvladajo jezik, države, v kateri kličejo na to številko. V dolgem roku, po mojem mnenju, to ne bo delovalo. Omenjamo tudi e-call, to je storitev, ki bi jo lahko uvedli in neka dela nas še čaka. Hvala. Čehlanova. Najlepša hvala, gospod Švab. Zdaj pa je skupina Sending, Olga Senhalova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Nujna številka 112 je en den izmed nepomembnejših evropskih projektov, oziroma ena izmed nepomembnejših evropskih pobud. To je številka, ki je zastojn za vse tiste, ki kličejo do številko v vsakem primeru, v kateri koli državi članice Evropske unije. Čeprav je ta številka nekako ugrajena v evropsko zakonodajo, še vedno obstaja precej ovir pri njeni uporabi. Težava je v naslednjem gre za neustrezno izv, izvajanje direktive iz leta 2011 in eh, pomankanje napredka na strani komisije. Omenila bom dva posebej izstopajoča vizika. 26. člen omenjene direktive zagotavlja enakopraven dostop tudi za invalide do te številke v sili. Od leta 2013 naprej obstaja tudi možnost, da klicanja na to številko, oziroma doseganja te številke, poleg telefoniranja, torej tudi na drug način, ampak to samo v 13 državah članicah. Naprimer, sistem e-call v primeru prometnih nesreč je primer, ki je podoben primeru številke za klic v sili 112, ampak eh, pri tem projektu stvari potekajo drugače. Zato me zanima, kako komisija namerava spodbujati izgradnjo ustrezne infrastrukture, tako da lahko, bodo lahko klici na številko 112 eh, ustrezno eh, odgovorjeni in da se lahko potem tudi ustrezno ukrepa. Hvala. Hvala za Alde, gospod Benjen. Hvala. Koliko državljanov Evropske unije, vključno z državljanje Združenega kraljestva, vedo, eh, oziroma ve, da lahko kjerkoli v Evropski uniji dosežejo klicni center za primerjajo klic v sili, če pokličejo na številko 112? to je eno izmed eh, bolj oprijemljivih orodij, ki jih ponujamo našim državljanom, kajti ponuja jim varnost in v nekaterih primerih tudi rešuje življenja, ko potujejo po drugih državah članicah. Treba pa je seveda tudi okrepiti zavedanje, da ta številka obstaja, kajti številni državljani tega ne vedo. Obstaja tudi velika težava na strani držav članic pri izvajanju. Komisija je sprožila 17 postopkov o kršitvi pri izvajanju te direktive proti 15 državam članicam zaradi različnih razlogov, ker ne izvaja direktive na pravilen način, ker, na, ker eh, so pomank, eh, površne ali kaj podobnega. Govorili smo tudi o sistemu e-call, sistem, ki je ugrajen v avtomobile in se sproži, če pride do prometne nesreče. To je sistem, ki je podoben in treba je zagotoviti, da bo ta sistem deloval usporedno z sistemom eh, klica v sili na številko 112 in seveda bi bilo potrebno, da se ta sistem uveljavi in oblikuje na ustrezen način, še preden bo obvezen pri ugradni v nove avtomobile. Bi pa vprašal komisijo še naslednje. Kako oziroma ali so države članice res zagotovile, da bodo lahko uh, klici na številko 112 uh, e, dostopni vsem, tudi invalidom? In drugo vprašanje, Kakšno je, kakšen je namen komisije glede izboljšanja dosegljivosti eh, omrežja v nekaterih področjih Evropske unije, naprimer na podeželskih območjih, gorskih območjih, kjer je eh, signal zaenkrat zelo šibek. Ljudje ne bodo zaupali v sistem klica v sili 1 2, če ne bodo mogli doseči te številke, kjer oni so. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Zdaj pa gospa Izabel Dron. Hvala. Gospod gospod komisar. Prav težko razumem, kako to, da na nekaterih področjih zelo hitro napredujemo, obstaja velik pritisk, če gledamo, naprimer tudi kako hitro sprejamo spremembe proračuna in vendarle, kadar gre za učinkovitost nekega ukrepa, kot je tale, tukaj je to nenadoma pretežko. Ne razumem, kako to, da se najdemo v situaciji, ko po tolikih letih za številko 112 ne ve skoraj nihče. Uh, In potem sem prepričana, da obstaja več načinov, kako bi se zadeve razrešile. Zanima pa me, ali mi komisija lahko pojasni, kako je to možno, da se pri nekaterih zadevah različni direktorati komisije uskladijo interdisciplinarno, tukaj pa to nenadoma ni možno. Povejte nam, če je problem v državah članicah, potem bomo ukrepali. Ampak mislim, da je nujno potrebno, da sedaj končno dosežemo nek napredek pri uporabi te številke, do katere je dostopanje problematično. Potem pa, če govorimo še o tehnologiji v 21. stoletju, se je treba vprašati, ali je res možno, da smo tako nazadnjaški in nerazviti, da tukaj v Evropi ne moremo imeti načina za normalno dostopanje do številke zaklice v nujnih primerjih. Res je skrajni čas, da storimo vse, kar je potrebno, da na hiter način dosežemo čim boljše rezultate. Mislim, da je treba imeti nek poenoten pritisk z vseh strani, da bomo končno lahko uporabljali to številko. Hvala. Merci beaucoup, madame Diron. Še hvala, gospod Diron. Skupina, za skupino EKR, gospod Harbour. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na nek način sem razočaran, da mora ta parlament zopet pritiskati na komisijo pri tako pomembnem vprašanju. Čestitam vsem kolegom, ki so vpleteni v to, ampak ker sem bil poročevalec za direktivo o univerzalnih storitvah, ki je bila sprejeta leta 2002 in ki je pozvala k popolnemu izvajanju sistema za klic v sili 1 na 2, vključno z določenjem lokacije klicočega, sem zelo razočaran, da se storice še vedno tako vlečajo. Čeprav smo je 2009 direktivo o univerzalnih storitvah spravili v pogon, pa tudi um, gospod Švab je dodal svoj lonček k temu delu. Zel, bi pa izpostavil nekaj, kar še ni bilo omenjenega zdaj. Kar še ni bilo omenjeno zdaj. In sicer gre za možnost uh, določanja lokacije klicočega, kar je izjemno pomemben podatek v nujnih primerjih. Zelo pomembno bi bilo, da bi tudi pri sistemu e-call, o katerem je govoril Phil Bennion prej, da se to uh, nekako poenoti pri obeh sistemih. To je nekaj, kar smo zapisali že v direktivi v leta 2002. In to so standardi, ki so namenjeni temu, da se čim bolj natančno določi lokacijo tistega, ki, se, ki je kliče na številko 112. Upam, da bo komisiji uspelo združiti tehnične standarde pri klicu na številko 1 na 2 z standardi pri sistemu e-call in to čim prej za vse, vrste, za vse vrste nujnih klicev. Hvala. Hvala, gospod Harper, gospa Anderson, za minuto in pol. Hvala. Številki 112 moramo nameniti vso pozornost, ki si jo zasluži. In zato prosim komisarja, da mi odgovori na vprašanje, kaj še lahko storimo. Evropski parlament je 2011 eh, sprejel resolucijo o klicu na številko 112, v kateri smo vas pozvali, da okrepite svoje napore pri zagotavljanju tega sistema. V nedavni anketi Eurobarometra je samo 25 odstotkov uh, anketiranih pravilno odgovorilo na vprašanje, katera številka je na voljo za vse državljane v celotni Evropski uniji v primeru nujnih klicev. Samo 14 odstotkov populacije je lahko odgovorilo pozitivno na vprašanje, ali so eh, prejeli kakršnekoli informacije v zvezi z morebitnimi možnostmi klica na številko 112, če so jih vlade o tem obvestile, ne vlade, organizacije, kdorkoli drug. To je zelo nizka številka in razočarani smo. Približuje se čas dopustov in na milijone evropejcev bo šlo na dopuste v tujino, mladi, starejši, In zato je še posebej zdaj pomembno povdariti, kako pomembna je številka 112. Sama sem pred kratkim postala mm, podpornica oziroma sponzor eh, sistema klica na številko 112, kajti želim si okrepiti zavest vseh državljanov o tem, da imajo možnost klica na to številko podpiram pa tudi komentar gospe Hall glede klica eh, tistih, ki so morda gluhi, naglušni ali invalidni to številko in kateri moramo zaključ, eh, omogočiti enake možnosti na eh, klica na to številko. Najlepša hvala, gospod Andersen, zdaj pa gremo na seznam drugih govorcev. Prva je gospod Tu in Hohenstein. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Evropske informacije niso podane na uspešen način, kajti 40 eh, tisoč ljudi vsako leto v Evropski uniji umre v prometnih nesrečah, 150 tisoč ljudi pa je hudo poškodovanih. Leta 2004 je bila številka še višja, med pričakujemo, da bodo eh, do leta 2020 eh, te številke še porasle. Zdaj, kot smo slišali, se bliža čas dopustov in to je tudi posledično povezano z večjim številom prometnih nesreč. Zato je še posebej zdaj pomembno, da da naš parlament jasen signal, da si želimo izboljšati zavest o možnosti klica na številko 112 med vsemi evropskimi državljani. Slišali smo tudi komentar glede sistema e-call. To je dober sistem, ampak ta sistem nikoli ne bo funkcionalen, če poprej ne bo funkcionalen sistem klica na številko 112 v nujnih primerih. To je številka, ki jo moramo eh, oziroma ki bi jo morali doseči v celotni Evropski uniji, kjerkoli smo. In to je prva naloga. Hvala, gospod Arbena. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi gospod komisar. Vsi se strinjamo, da te zadeve stagnirajo glede uporabe številke 112. Smo slišali že veliko uh, komentarjev, veliko je še neopredeljenega in zaradi tega je funkcioniranje omejeno. In vendarle je e-call, ki ga podpira komisija, bil nenadoma zelo hitro razvit in sploh ni nobenega problema z dostopanjem situacija številko 112 je vsekakor drugačna in to se dogaja kljub temu, kar govorimo tukaj v Strasburu. Sprašujem se torej, ali ima komisija kaj za prikrivati, ali je zaradi tega vse skupaj zavito v tajno, zakaj naše delovne skupine nimajo dostopa do teh razprav. Potem, kakšen je znesek letnih proračunskih sredstev, ki so namenjena številki 112. Prav tako pa me zanima, kakšna je struktura, ki ste jo vzpostavili, ki bi omogočala sodelovanje strokovnih služb komisije v zvezi s številko 112 interdisciplinarno, ker vidimo, da ni nobenih konkretnih ukrepov, ki bi našim državljanom dali jasen signal, da gre za odločenost Evropske komisije in Evropske unije, da stori nekaj za zadeve, ki so njim v splošno korist in kaj je nujnejšega kot klic v sili v nujnih primerjih. Torej. In zato mislim, da se boste sedaj končno zavedali, da gre za resno zadevo in da bo komisija pospešila svoje delovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tarabela, gospa Harkin. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. 23, člen 23 direktive o univerzalnih storitvah pravi, da morajo države člane zagotoviti, da bodo klici na enotno številko za klice v sili 112 ustrezno odgovorjeni in potem tudi ustrezno, da se ustrezno ukrepa naprej. Podobno kot pri nacionalnih sistemih. Državljani morajo, biti, um, morajo imeti občutek varnosti, morajo imeti občutek um, sigurnosti. Uh, In zato moramo mi izboljšati kakovost te storitve. Mislim, da to lahko storimo samo na način, če bomo zbrali nacionalne podatke o tem, kako sistem deluje. Zato sprašujem komisijo, ali je komisija ali, pa, ali so države članice začele zbirati podatke o času in učinkovitosti odzivanja na klice na številko 112 in na ostale nacionalne številke za te primere v nekaterih primerjih. Kako bo komisija zagotovila, da bo odgovarjanje na številko oziroma na klice na številko 1-2 primerljivo z klici na nacionalne številke v teh primerjih. In zadnje vprašanje, ali če ste zbrali te podatke, nam metodologija zagotavlja, da je primerjava med klici na nacionalno številko in na evropsko številko ustrezna. In ki so te podatki objavljeni? Hvala. Še hvala, gospa Harkin, gospod Koh. Najlepša hvala, predsedujoča in kolegice in kolegi. Ali ste že sami kdaj bili v takšnih primerih, ko ste morda v šoku, ko ste morda poškodovani, ko ste morda v življenjsko ogroženi situaciji? Če ste bili, potem se spomnite, da vam v tem primeru nikoli ni pada na pamet številka, katero bi morali poklicati. Sploh v primerih dopustov, ko nek Britanec dopustuje na Polskem ali pa nek Latvijec v Južni Franciji, eh, je pomembno, da imamo enotno številko za klice nasilji 112. Vsak državljan mora to številko poznati v evropskem enotnem prostoru lahko to vrstne situacije, eh, se lahko to vrstne situacije zgodijo vsak dan. Zato je enotna številka še posebej pomembna. Elektronski klic e-call, ki so ga države članice podprle v memorandumu, pomeni, da mora številka 112 enotna za celotno Evropsko unijo biti tudi izvajana. To je izjemno pomembno. V poročilu o Eh, sistemu e-call piše, da sistem bazira na sistemu klica na številko 112. In zato je to prednostna naloga. Samo če bo to izvajano, bomo imeli na voljo sistem, ki bo brezplačen in ki ne bo diskriminatoren do nobenega. Države članice imajo za praviti še veliko dela pri izgradnji svoje infrastrukture, ki nam omogoča klice na številko 112. Čas je komisija, da začnete ukrepati, ampak ali že ukrepate? Naslednji je gospod Ertuh. Komisar, ähm, Hvala lepa. Leta 1991 so se države članice dogovorile o tem, da bodo uporabljale enotno klicno številko v sili ne glede na to, da je od tega že zelo dolgo. Le 25 odstotkov državljanov ve, da ta številka obstaja. To se mora spremeniti. V Italiji samo 5 odstotkov ljudi pozna to številko, na polskem pa polovica. Mislim, da se mora spremeniti to, ampak to ni edino, kar se mora spremeniti. Spremeniti moramo tudi način lokalizacije kličočih če se pojavljajo težave, mora biti lokalizacija tistega, ki kliče samodejna. Z storitvijo ICO bi lahko dosegli prav to. Evropska konferenca za poštne storitve in telekomunikacije naj bi šele konec leta 2014 pripravila predlog, kako bi to lahko rešili. Zanima me, če bomo takrat šele dobili predlog, Kako dolgo bo šele trajalo, da bo komisija pripravila predpise? To je moje prvo vprašanje. Kaj bo komisija tukaj storila in kako boste postopali v prihodnosti? Hvala. Najlepša hvala, gospa Galpelč. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod komisar, hvala, ker ste z nami delili vse te podatke in hvala, ker govorite, kako pomembno je to, ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi in kako želite zagotoviti, da bi tudi v praksi potekala, potekalo vrednotenje delovanja celotnega sistema. Sistem je namenjen reševanju življenj in upam, da bo v vseh državah članicah dela, deloval na enak način. Z vami želim deliti svojo osebno izkušnjo. 2006 je bil ta sistem začet, eh, torej izvajen na mačarskem. In eh, takrat naprej smo 19 milijonov evrov namenili izvajanju in promociji tega sistema. To pomeni, da smo želeli nekako uh, ljudi um, osvestiti, da obstaja zdaj samo še številka 112 in da stare številke niso več veljavne. Strinjam se z gospodom Harborom, kajti, Harborjem, kajti v 21. stoletju ni možno imeti sistema brez skupne osnove, ki temelji na informacijsko-komunikacijskih -teh eh, tehnologijah. Želim tudi podariti, da bi morali imeti enak dostop z te številke za vse državljane, tudi tiste, ki, imajo, ki so morda invalidni, tiste, tudi tiste, ki imajo morda kakšne druge težave in zaradi tega ne morejo dostopati do tega sistema. Moje izkušnje niso dobre. V nekaterih državah članicah sem skušala poklicati na to številko, ampak način povezovanja in odzivanja je različen od države do države. Mislim, da je treba te, te podrobnosti poenotiti, sistem poenotiti tako, da bo uh, dostopen na enak način v vseh državah članicah. Mislim, da je to razprava, ki je izjemno pomembna, kaj ti pomembni so tudi cilji, ki jih želimo doseči. Vsi pozivamo komisijo, naj stori vse, kar je ni na moči, da še razširi uh, dostopnost te številke, da še poveča zavedanje državljanov, da ta številka obstaja. To je nekaj, kar moramo storiti takoj. Uh, Pripravljeni smo na sodelovanje in upamo, da bo komisija tudi nam ponudila ustrezno vodenje. Najlepša hvala, gospod Galpec, gospod Weidenholzer. Številka 112 je izjemno pozitivn dosežek, kajti gre za brezplačen dostop do uh, centra za klic v sili, ki je na voljo v celotni Evropski uniji. Ampak žal je številka še vedno premalo poznana to sem sam praktično preizkusil, kajti ljudje, ki imajo kakšne handikepe, do te številke ne morejo dostopati. In to je tudi odraz, da Evropa ne more in ni zmožna reševati problemov. Ne vem, zakaj ni možno pripraviti in uveljaviti enotne številke za klice sili po celotni Evropski uniji. To bi moral biti simbol, simbol za to, da lahko storimo nekaj v skupno dobro vseh. In mislim, da je zelo pomembno to končno začnemo izvajati. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kadek. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Dame in gospodje, dragi kolegice in kolegi, vsak med nami se je že kdaj našel v situaciji, ko je šlo za nujni primer in morda celo v neki tuji državi in se spraševal, koga poklicati. In sedaj, ko so naši državljani vedno bolj mobilni, mislim, da je že treba nehati s temi preglavicami. In ravno ta številka je lahko odgovor na to vprašanje. Recimo, če gremo iz Španije preko Francije in kamorkoli že tja do Češke, bi morali biti sposobni, da pokličemo to za ston klicno številko in da nam pride prav v nujnih primerjih. To je še zlasti koristno za tiste, ki potujejo iz eno v drugo državo članico. Potrebujemo jasen projekt, ki bo omogočil vsem državljanom dostopanje do te številke. In s tem uh, smo vsi takrat, ko je prišlo do te pobude, močno pozdravili tak projekt. Eh, vemo seveda vsi tisti, ki delamo v Bruslu in za evropske institucije, da ta številka obstaja, vendar bi to morali poznati vsi. In zato vas upozarjam, gospod komisar, res je nujno potrebno, da komisija stori nekaj za promocijo te številke. Ta številka za klic v stili obstaja, vendar je dostopanje do nje treba izboljšati celo v primerjih, ko nekdo uspe poklicati to številko, se zgodi, da tam ljudje ne znajo jezikov ali pa znajo le omejeno število jezikov Evropske unije. Zaradi tega je treba storiti nekaj, da bomo tudi bolje izsledili te klice, lokalizacija teh klicev, od katerih podatki govorijo, da jih je kar 6 milijonov na leto, naprimer, zdaj, ko še ni dovolj eh, pogosto klicana. Eh, To je že velik podatek, ampak predstavljajte si, da je od tega odvisno vaše življenje. In leta 2012 smo že slišali obljube, da bodo lahko vsi državljani uporabljali to storitev za klic v sili. In vendarle je treba storiti nekaj, da bomo to lahko vsi skupaj sistematično uporabili. In tukaj smo zdaj v Strasburu in storimo nekaj za to. Hvala lepa. Gremo naprej na postopek HDI-ju in imite mojo pozornost. Gospa Jordan je na vrsti. Lepa predsedujoča za komunikacijo z državljani veliko uporabljam družbena omrežja ki so zame pomemben vir neodvisnih informacij o tem kako ljudje ocenjujejo naše delo in tokrat sem jih povprašala po številki ena ena dve tudi sama sem bila presenečena kajti še nikoli se mi niso tako množično odzvali kot tokrat in občutek imam da ljudje v sloveniji to je v državi v kateri živim zelo dobro poznajo to številko pisali so mi tudi o izkušnjah ki jih imajo z njo in da so zelo dobre naklonjeni so takemu našemu sodelovanju zato se tudi sama pridružujem številnim kolegom in pozivam komisijo da pripravi akcijski načrt ki bo vseboval ukrepe ki bodo uporabo številke ena ena dve še izboljšali še posebej se mi zdi pomembno izboljšati osveščenost potem dodati informacijo o lokaciji klicatelja in pa omogočiti uporabo številke za ljudi s posebnimi potrebami zelo pomembno pa je tudi omogočiti večjezičnost kajti to je pestrost in zaklad evropske kulture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 Najlepša hvala, predsedujoča. Posem jasno je, da ko pridemo do tega, kakšno je funkcioniranje Evropske številke za klic v sili, je veliko težav. 27 odstotkov našega prebivalstva se samo zaveda, da ta številka sploh obstaja. In eh, to je dejstvo, da moramo še enkrat pogledati, kako sploh eh, širimo informacije o obstoju te številke. Poleg tega je pomembno tudi, eh, da znamo locirati klicatelja. E, poleg tega tudi to, da je številka dostopna ljudem s posebnimi potrebami. Evropski državljani ugotavljajo, da v podeželskih območjih ta številka sploh ni dosegljiva ali pa se klic prekine. Še eno pomembno vprašanje je tudi opremljenost služb za odzivanje v nujnih primerjih. Mislim, da so nujno potrebne alternativne strategije tudi v državah članicah. To pa pomeni, da moramo zagotoviti tudi čezmejno sodelovanje in koordinacijo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Pendergast. Gospa Pendergast. Najlepša hvala. Podobno kot drugi, ki so že spregovorili danes tukaj, moram povdariti, da obstaja problem seznanjenosti s to številko. Včasih se objavljajo celo napačne številke. Spraševali smo naše ljudi, ali vedo, koga poklicati v nujni primerih. Sicer se je ozaveščenost v zadnjih nekaj letih povečala, ampak eh, prav grozljivo je, da nimamo do, širšega dostopanja do te številke, ki lahko v skrajnem primeru reši celo življenja. Komisija mora še nadalje budno spremljati dogajanje in se odzivati s konkretnimi ukrepi in dejanji. Pomembno je tudi, da pokrijemo vsa območja, da ne bo več teh vrzeli dostopanja, kar so omenili tudi drugi. Rada bi se zahvalila vsem, ki so delali na tem področju izboljšanja dostopanja. Hvala lepa. Thank you very much. Osinadelfos Kelly gospod kelly eh, eh, to je seveda pomembna tema še zlasti za tiste ki veliko potujejo in ki nimajo v državi kjer potujejo nobenih prijateljev ali znancev ki bi jih lahko poklicali če se jim kaj zgodi pomembno je vedeti da lahko pokličeš številko sto dvanajst v primeru nesreče in zaradi tega poudarjam tudi pomen tega, kar je eh, komisar Han povedal, da se počne za večje ozaveščanje v zvezi s to številko. Vendar, poleg tega, kar je bilo že povedano, mislim, da moramo zadeve zastaviti še širše, tako da bodo lahko številko uporabljali tudi ljudje s posebnimi potrebami. In strinjam se tudi s tem, eh, da bi bilo treba misliti tudi na več jezičnost. Hvala lepa. Hvala, gospod Kelly. Gospod Toja. Gospod predsedujoča, gospod komisar, klic v sili na številko 112 lahko rešuje življenja. Danes imamo vedno večjo mobilnost in potujemo lahko kamor želimo. Vseeno bi pa tu omenil tudi načelo subsidijarnosti. Vprašanje je, zakaj bi morala to storiti Evropska unija. Tu bi lahko države članice že zdavnaj izvedle ta sistem, ampak kot kaže, to ne deluje. To je res žalostno, da državam članicam to ne uspeva. In mislim, da je v imenu pravic državljanov, v imenu boljše osveščenosti državljanov glede številke 1 na 2, to nujno treba srediti čim prej. Ampak zdaj, ko smo tu v parlamentu, bom pač povedal, če država ni uspela, mora to storiti Evropski parlament. V interesu državljank in državljanov. Hvala. Gospod Hanzik, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Danes ponovno govorimo o tem, da zadeve niso nujno slabo urejene, temveč se ne izvajajo dovolj že nekaj let, odkar smo sprejeli v tem parlamentu resolucijo o tej zadevi, vendar vidimo, da veliko evropejcev še vedno ne ve, da ta številka sploh obstaja. In tisti, ki vedo za njo, ugotavljajo, da ne deluje tako, kot bi morala. In če pokličejo to številko na mesto hitre pomoči, dobijo neko drugo številko, ki jo morajo poklicati. Zato se sprašujem, kakšne konkretne ukrepe in kdaj jih namerava komisija izvesti, še zlasti eh, recimo za obratni sistem, to se pravi za sistem zgodnjega svarila v primeru prihajajočih naravnih nesreč. To je zelo pomembno tudi za varnost v cestnem eh, prometu in po drugi strani e-call sistem deluje že zelo dobro. S tem se spet vračam na temo številke 112. To bi morali uporabljati v primeru nesreč in pričakujemo hitro odzivanje. Številko 112 moramo začeti dejansko širše uporabljati. Zanima me, kaj namerava komisija storiti za ustrezno izvajanje sprejete regulative. Hvala lepa, gospod Obermajer. Ja, Hvala, gospod predsedujoča. Ja, načeloma je vse evropska številka ena na dve res praktična rešitev. Ampak zato, ker je številka premalo znana, je to možno primerjati tudi z nacionalnimi številkami za klice v sili. Učinkovitost pri uh, sprejemanju in obravnavi teh klicev je tu ključnega pomena. In zato mislim, da bi morali v državah članicah Evropske unije izkazati enako profesionalnost in kakovost uh, Eh, obdelave ali pa, če tega niso, niso zmožni storiti, eh, preusmeritve klicev na bolj ustrezno mesto. Gre za to, da imamo na voljo obstoječe prakse, dobro delujoče prakse, naprimer pri nas v Avstriji, in lahko bi jih ohranili in po potrebi nadgradili, ne pa nadomestili s čem drugim. To bi vodilo samo v kaos. Mislim, da bi morali imeti tukaj postopek, ki bi bil usmerjen ciljno kaj želim povedati? Treba je izdelati seznam dobrih praks, slabih praks eh, in pa potem pogledati, kako številko na boljši način tudi izvajati. Samo tako bomo izpolnili pričakovanje državljanov. Hvala. Hvala lepa, gospod Obermajer. In še zadnji govornik v tem postopku, gospod Boč. Najlepša hvala. Vprašanje. Eh, številke za klic v sili, vprašanje zaupanja znotraj Evrope. Zdaj, ko ni več notranjih meja, se veliko ljudi, veliko več giblje in morajo se počutiti varne. Ureditev torej obstaja, vendar jo je treba bolje izvajati v praksi. Prav tako pa moramo tudi eh, spremljati, kako se zadeve izvajo v konkretnih državah članicah in imeti moramo tudi boljšo koordinacijo. Prav tako potrebujemo boljše odzivanje na večjezični ravni, ker včasih gre res za vprašanje preživetja in minuta za minuto se zadeve lahko eh, pomembno razvijajo in ni vseeno, kdaj se nekdo odzove. Pomembno je tudi dobro funkcioniranje odzivanja v obmejnih območjih in mobilni operaterji bi morali recimo obvestiti svoje naročnike, da številka 112 obstaja. To bi lahko hkrati uporabili tudi kot zaston oglaševanje v prid našim državljanom. Hvala lepa, sedaj pa komisar Han. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa vsem poslankam in poslancem, ki ste se oglasili v zvezi z uporabo številke 112. Komisija je vedno v tem podpirala svoje države članice, kot smo povedali že prej. Ta parlament bomo še nadalje redno obveščali o tem, kakšne rešitve bomo našli za to zadevo. Še nadalje pa spodbujamo države članice naj zagotovijo širšo uporabo številke 112 in da zato pripravijo konkretno dejanje in ukrepe. Hvala. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili razpravo o tej točki. Naslednja pa je kratka predstavitev poročila o povezani televiziji.